je bil ta ustni predlog sprejem brez sprejet. Hvala lepa, zapisnik vam bo na voljo ob začetku naslednjega plenarnega zasedanja. Če ne bo ugovorov, bom eh, danes eh, obravnaval.